Začnimo ponovno. Sklepi današnje konference. Rad bi pozdravil vse, ki nas poslušajo in preden bomo začeli, si bomo pogledali video posnetek. Tako da prosim tehnično službo, da kar dajo to na ekrane. Muzika.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 que se tiene. He's when when we will welcomed in the in the airport. Beh, una bella esperienza. Dobro. Zdi se, da imamo manjše tehnične težave. No, slišali smo priseljenko na Jerskem, ki je imela zelo dobre izkušnje. Bila je udeležena v programu za begunce in do nje so bili solidarni, to smo slišali. Sedaj pa gremo naprej na predstavitev. tematskih skupin. To je potekalo tekom dneva. Najprej prva okrogla miza, Andrija Lindolc. Prosim, dobite besedo. Lavorare in remoto je molto faticoso. Mislim, da je precej utrujajoče, da delamo nadaljavo. Hvala lepa. Imeli smo zelo odkrito razpravo v zvezi z solidarnostjo in odgovornostjo. Govorili smo tudi o upravljanju prošen za azil. Nažalost smo imeli tudi nekaj tehničnih težav. Videli pa smo, da obstajajo velike razlike glede perspektiv in izkušenj, vendar vsi smo pripravljeni doseči preboj in poiskati skupne rešitve. Prispevki k razpravi so pokazali tudi, da smo imeli zdaj dolga leta težke razprave, zdaj pa so nujno potrebne izboljšave, koraki naprej, konkretne rešitve. Te teme bodo ostale tudi v prihodnosti na našem dnevnem redu in tudi v prihodnosti bo to ključnega pomena za Evropsko unijo. Namreč to temo moramo obravnavati in rešiti skupaj. O reformah moramo, moramo govoriti, ampak vedno moramo upoštevati tudi temeljne pravice. Upoštevati moramo tudi humanitarnost in zaščito tistih, ki zaščito potrebujejo. Zlasti to velja za tiste, ki pristanejo na obalah Evrope. Razpravljali smo tudi o morabitni obvezni evropski solidarnosti, tukaj so bila mnenja različna. To moramo tudi bolj natančno opredeliti v prihodnosti. Jasno je tudi bilo, da morajo biti odgovornosti pošteno porazdeljene med državami članicami z vidika različnih regij, na zunanjih mejah Evropske unije je bilo to še posebej izpostavljeno. Gospod Zehofer in gospa komisarka sta omenila bistvene elemente prihajajočega predloga komisije v zvezi z novim paktom za migracije in to je dobra osnova za razpravo. To je zelo pomembna tema, gre pa za iskanje kompromisa. In kompromis je seveda vedno takšen, da številni veliko želijo doseči, ampak morajo biti pripravljeni tudi kaj žrtvovati. Razmere so zelo težke na mejah, tega se vsi zavedamo. Dr. Kris tu ki je predstavnik zdravnikov brez meja, pa tudi predstavniki Lampeduze in Lesbosa, so jasno pokazali, da so tam izzivi veliki in da so razmere težke. Že na mejah je treba izvesti ustrezne zakonodajne postopke, ki morajo biti tudi v skladu z pravosodnimi predpisi. Na to se je vedno znova opozarjalo potrebujemo pa tudi poštena pravila glede azilnih postopkov, prav tako moramo preprečiti, da bi prišlo do sekundarnih migracij znotraj EU. Dolgo leta so že potekala pogajanja in jasno je, da potrebujemo prožne rešitve, kajti nekatere regije so zelo obremenjene tako z finančnega vidika, kot tudi z vidika kadrov, zato jih je treba podpreti in jim pomagati. Tudi kar zadeva zaščito zunanjih meja pri vračanju in pri boju proti razlogom za migracije, moramo sodelovati in iskati prožne rešitve. Prav tako morajo biti mesta za vlogo prošen za azil dobro opremljena in jasno je treba pomagati tistim, ki si azil zaslužijo. Tisti, ki pa nimajo pravice, da bi ostali v Evropski uniji, pa morajo biti potem tudi vrnjeni nazaj v svoje države. Tisti, ki si zaščito torej zaslužijo, jo morajo dobiti, drugi pa morajo biti vrnjeni nazaj. Številni so opozorili tudi na to, da moramo razmisliti o vseh možnih reformah, ki morajo biti ustrezno uokvirjene v pravni okvir. Različnih mnen je bilo kar nekaj, ampak eh, mislim, da bo treba to temo v različnih parlamentih na nacionalni ravni obravnavati še naprej. Hvala. Hvala lepa, kolegica Lindolc. Sedaj pa druga okrogla miza, Marija Rena. Hvala lepa. Ja, res je. Pri tej okrogli mizi smo se ukvarjali z bolj zunanimi vidiki migracij in omenjali smo tudi strateška partnerstva s tretjimi državami. Pojasnili smo, kakšne so te realnosti, v katerih živijo tisti, ki so na tej migracijski poti. Danes vidimo po vsem svetu, da gre za milijone ljudi, ki so prisiljeni oditi v tujino kot smo slišali dopolne, zaradi različnih konfliktov v Siriji, Jemnu, Kongu, Sudanu, seznam je dolg. Imamo izjemno nasilje nad manjšinami, recimo eh, Rohingja v Bangladešu, potem imamo politično nestabilne situacije, to včasih vidimo tudi v naši bližini, recimo zdaj v Belorusiji, nekateri so prisiljeni. Oditi. Potem pa imamo tudi selitve zaradi podnebnih sprememb, recimo v Sahelu je tako. Večina teh migracij ni namenjena Evropski uniji. 90 odstotkov migracije je med celinami. Ampak vseeno moramo biti zaskrbljeni, kajti tu imamo tudi vse te vidike, ki smo jih slišali in te migracije seveda lahko vplivajo na vse. Kolegica Amira iz Afriške unije je omenjala tesne povezave med Evropsko unijo in Afriško unijo. Potrebujemo globalno partnerstvo, potrebujemo seveda gospodarske stike, razvoj, ampak tudi to, da bi reševali migracijska vprašanja zlasti z enakopravnim in pozitivnim pristopom, ki bo temeljil na zaupanju. Kolegica Mira je podarila te ključne besede in tu moramo poštevati prihodnje izzive. Sedaj živimo v obdobju pandemije in to bo seveda imelo negativne posledice tako v Evropske unije, kot tudi še bolj dramatično v Afriki. Zaradi te pandemije moramo bolj globalno razmišljati o migracijah in spodbujati moramo zakonite poti, boriti se moramo proti tihotapcem in seveda moramo reševati vzroke selitev mladih Afričanov in to je večina prebivalstva v Afriki. Evropska, Afriška unija že dela na notranjih vprašanjih te migracije. V Afriki je to dobro za njihovo celino, to se jim zdi pozitivno kot smo slišali strani komisarja Oberlajnena, partnerstvo s tretjimi državami mora biti uspešno, tako za države porekla kot za Evropsko unijo in zlasti za same imigrante. Instrument financiranja mora imeti tudi to dimenzijo, ki bo podprla tretje države pri urejanju teh migracij. Zadnji svet za begunce je povdaril odgovornost Evropske unije, spoštovanje in včasih tudi nespoštovanje pravic migrantov na vratih unije. Pushback je drugačen, to je v nasprotju z načelom nevračanja, to je nezakonito, to treba preiskovati. Pri paktu se moramo jasno odzvati na te nespremljive situacije, okrepiti moramo pravno državo, imeti moramo dolgoročno financiranje tretjih držav spoštovanja temeljnih pravic. Potem mednarodno reševanje, poudarili so, da imamo včasih izredne situacije in je treba podpreti te države. Evropska unija je tu ključni partner dvostransko, večstransko, prav tako moramo predvideti sprejem teh izseljenih ljudi ali pa moramo to preprečiti zaradi konfliktov in revščine. In za konec še nekaj, vsi so strali na pravicah migrantov. Pri partnerstvu je to zelo pomembno, kajti imamo na milijone ljudi in to nas skrbi. Ta partnerstva morajo temeljiti na zaupanju, sodelovanju, spoštovanju in holističnem pristopu. Nihče v tej razpravi, razen dveh, ni omenjal pogojevanja pri razvojni pomoči, kajti. To bi bila instrumentalizacija, s tem bi razbili to pozitivno sodelovanje. Po drugi strani pa ja, so nekateri omenjali pogojevanje, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, če imamo partnerstva s tretjimi državami. Dragi kolegi, kot ste povedali, eh, kolega eh, Sasoli do povdne, migracijski pojavi so tako stari kot človeštvo. Migracije mora biti organizirane ob spoštovanju mednarodnih pravic na humanitaren način. To so naše vrednote, nekaterih uh, živi Evropska unija in treba je imeti tudi svetovni pakt Združenih narodov za migracije. To bo globalni okvir in to je treba izvajati, s to, da bi organizirali človeško mobilnost v 21. stoletju. Hvala. Hvala, gospa Arena. Nadaljujemo pa s tretjim panelom. Luis Capola Santos, izvolite.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 državami članicami in Evropsko unijo, zato bo potrebno zelo tesno sodelovanje med obema akterima. Prav tako smo videli, da se strinjamo glede tega, da mora Evropska unija predvsem iskati take imigrante, ki bojo zapolnili vrzeli na trgu dela. Pandemija je pokazala, da so bili pogosto migranti, prvi tisti, ki so se borili proti virusu, civilna družba je prav tako odigrala veliko ulogo za boljšo integracijo migrantov. Torej, integracija je bila še ena izmed pomembnih tem, ker smo jih obravnavali, vsi migranti in vse skupnosti, ki jih sprejemajo, morajo sodelovati. Komisija je pripravila tudi predlog za zakonodajni okvir, ki naj bi bil, ki naj bi bil pripravljen leta 2021. Pripravlja pa tudi revizijo različnih orodi, naprimer a, direktiva o napotenih delovcev, direktiva o modri karti in direktiva o enotni autorizaciji. Prav tako smo obravnavali vprašanje vzpostavitev platforme, za migracije in imigrante. Vsi smo se strinjali, da bi morala migracija v Evropski uniji temeljiti na demokraciji, vladavini prava, individualnih pravicah, eh, enakosti in eh, načelu nediskriminacije. Zagotoviti moramo tudi, da bodo demokranti lahko sodelovali v političnih procesih in jim zagotoviti osnovno uh, nastanitev in zagotoviti, da bodo spoštovane pravice zlasti ženska. Eh, na koncu smo dodali še to, da je treba sodelovati z državami izvora, eh, podpisati konvencije in dogovore in se boriti proti diskriminacijam vseh vrst delati moramo tesno skupaj in pripraviti eh, podporne ukrepe in omogočiti eh, hitre postopke vračanja. Prav tako smo obravnavali nekatere najboljše prakse in primere dobrega izvajanja migracijske politike. Najlepša hvala. Eh, hvala, gospod Kapola Santos. Želel bi vas še pozdraviti osebno, zato ker vem, da ste bili v prejšnjih sklicih tudi poslanec v Evropskem parlamentu. Slišali smo poročila vseh delovnih skupin, zdaj pa bi želel dati besedo še predsedniku Šojblo, ki bo podal zaključne pripombe. Izvolite. Hvala, gospod predsednik Sasoli, kolegice in kolegi. Najprej hvala vsem ki ste se udeležili te pomembne konference. Seveda, hvala poročevalcem, predsedujočim delovnim skupinam, hvala strokovnjakom, gostom in hvala še posebej tistim, ki so sploh omogočili, da lahko imamo to videokonferenco. Hvala Evropskemu parlamentu za to, da ste se tako potrudili. Pri temi migraciji in azila je treba, po mojem mnenju, nekaj omeniti. Mislim, da je področje azila in beguncev področje, kjer potrebujemo evropsko rešitev. V Evropi nimamo notranjih meja, zato potrebujemo enotna pravila, kdo lahko pride na naš kontinent in kdo ne. Zato moramo o tem odločati skupaj in hitro. To je res evropska naloga. To tudi lahko storimo. Drugi komentar je vloga parlamentov, nacionalnih parlamentov. Vemo, da tisti, ki nosijo odgovornost v vladah, pa tudi pri komisiji, vedno lovijo neko ravnotežje. Seveda, želimo pomagati, želimo biti dobrosrčni, želimo spoštovati pravni red, pomagati želimo afriškim državam, po drugi strani pa obstajajo tudi nasprotni tokovi in interesi v naših državah članicah. Zato Mislim, da bi parlamenti in poslanci morali vedno poskusiti pojasniti državljanom v državah članicah, da moramo to storiti, da je to naša naloga, sicer v Evropi ne bo lepe prihodnosti, popolne rešitve ni, ampak samo če bomo bolj pripravljeni rešiti to vprašanje, bomo lahko bolj uspešno konkurirali v 21. stoletju. V vseh državah članicah bi to omogočilo, da bi tudi v prihodnosti živeli svobodno in v okviru pravne države. In s tem bi zagotovili tudi gospodarsko blaginjo in socialno blaginjo. Zato moramo državljane vedno spodbujati k solidarnosti, čeprav to ni priljubljeno, ker imamo že sami dovolj težav. Zato je to naloga poslancev. Razumeti moramo drug drugega, spoštovati moramo drug drugega, drugače nikoli ne bomo našli evropskih rešitev obstajajo različne države, ki imajo različne izkušnje s tem problemom in imajo tudi različne kulturne in zgodovinske danosti. Ljudje na to vprašanje gledajo drugače, ampak spoštovati moramo drug drugega, skupaj moramo iskati rešitve in tako moramo stopiti do svojih voljivcev. In če bomo to storili, bomo imeli možnost, da Evropa ne bo še bolj razdeljena. Leto 2015 naj bo neke vrste opozorilo, da lahko prihodnost zastavimo bolje in mislim, da je to tudi namen te konference. Upam, da bo to zagotovilo veliko novega zagona za delo v prihodnosti. Hvala. E Najlepša hvala, predsednik Šojble. Zdaj pa dajem besedo še predsedniku portugalskega parlamenta. Izvolite. Eh, Najlepša hvala predsedniku Evropskega parlamenta. Spoštovana predsednica Evropske komisije, dragi kolegi in kolegice, poslanci in poslanke, dame in gospodje. Še enkrat eh, bi se želel zahvaliti nemškemu predsedstvu za to inicijativo, za organizacijo tega dogodka. Upam, da bomo s to vrstnimi prizadevanji nadaljevali v prihodnosti. Prepričan sem, da se s tem strinjajo vsi nacionalni parlamenti. Strinjam se z vsemi tistimi, ki ste omenili solidarnost, prav tako pa menimo, da je treba spoštovati pristojnosti držav članic. Prvo, naslednje zasedanje bo organizirano pod portugalskim predsedstvom sveta, to se zdaj bliža. E, za april 2021 načrtujemo naslednjo konferenco, je pa ta datum uh, indikativen, zato ker trenutno pač ne gre drugače. bomo pa vsekakor poskušali uresničiti in zagotoviti, da bo do tega dogodka prišlo. Upamo tudi, da eh, se boste lahko tudi fizično odeležili tega sestanka na portugalskem. Živimo po težkih časih, naše inštitucije so pod ogromnim pritiskom in tudi naši državljani. Bomo pa delali skupaj, da rešimo vprašanje migracije. zato da bi eh, zagotovili več integracije. To platformo pa bomo uporabili kot medparlamentarno platformo za razpravo različnih aspektov migracije. Najlepša hvala, želim pa vam tudi veliko uspeha v vašem nadaljem delu in veliko zdravja, seveda. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani predsedniki, gospod eh, Šojble, gospod Rodriguez. Če smem, bi se na začetku zahvalil vam, vsem govornikom, vsem strokovnjakom in vsem ostalim, ki so se odrežili eh, razprav danes do povdan. Danes popovdan. Želel bi se zahvaliti tudi vsem predstavnikom Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Hvala vsem za, za res odlično upravljeno delo. Najlepša hvala tudi vsem sopredsedujočim uh, delovnih skupin. Prepričan sem, da bomo lahko vso to energijo uporabili tudi v našem zakonodajnem delu in v naših razpravah. Kot sem povedal že danes dopoledne, sem prepričan, da so mnenja parlamentov izjemno pomembna, zato je dialog med parlamenti ključen, če naj najdemo nek skupni imenovalec pri iskanju odgovorov na eh, izzive, s katerimi se mora Evropa soočiti skupaj in s pogumom. Prav tako pa moramo eh, najti rešitve, ki bodo pravične v naši družbi in ki nam bodo omogočile spremembo usmeritve pri migracijah in nazilu. Vem, da so bile razprave v, na panelih izjemno intenzivne in izjemno korisne. Mislim, da smo uspeli deliti številne dobre izkušnje In prepričan sem, da nam, to, da nam bo to pomagalo pri delu v naslednjih mesecih. Ne smemo pa pozabiti, kakšen pojav je pred nami. In sama narava tega pojava terja, da smo pragmatični. Zavedati pa se moramo, eh, kakšni so cilji, ki jih želimo zasledovati. Bom podal konkreten primer v spremnem centru v mori na Lesbosu in eden izmed županov, oziroma župan je tudi komentiral to konkretno situacijo danes. Povedal je, da so, da begunci tam predstavljajo nič cele, nič, nič, nič, pet odstotka, torej nič cela, nič, nič, nič, nič, pet odstotka beguncev je v celotni evropski, v celotnem evropski populaciji. Kar konkretno pomeni, da če bi vsako mesto, ki ima 35 eh, tisoč prebivalcev, vzelo enega begunca, bi bilo to dovolj. In na ta način bi si uspeli tudi pravično razdeliti odgovornosti. Govorimo pa tu o zelo kompleksni temi. Številne prepreke bo treba premostiti. Naš izziv pa je ta, da pravilno analiziramo problem, če naj najdemo problem rešitev. Razumeti moramo tudi, kakšne države so povezane s azilno politiko Evropska unija kot eh, globalna velesila mora pokazati, da je tega zmožna in da lahko rešimo to vrstne težave, da smo dovolj inteligentni in pragmatični za to. Pokazati moramo, da se lahko uspešno soočimo s tem izzivom. Danes smo slišali pričanja številnih predstavnikov vlad, civilne družbe, eh, podjetij, ki jasno kažejo, da lahko z imigracijami in z integracijo zagotovimo večjo gospodarsko rast in da obogatijo eh, družbe, ki sprejemajo imigrante. Prav tako smo podarili, kako pomembno je sprejeti podporne ukrepe na politični in zakonodajni ravni. Pomembno je, da ustvarimo neke pozitivne zgodbe, kjer bo postalo jasno, kakšni so pozitivne, pozitivni aspekti a, migracije. Najlepša hvala tudi županu, tudi županu Lampeduze, za njegovo pričanje danes. Naših mest in županov pa ne smemo pre prepustiti samim, samim sebi, zato ker so ključen del našega evropskega projekta. Mislim, da je bila naša konferenca izjemno uspešna. Veliko zanimivih informacij smo slišali in upam, da bo to. Eh, izhodišče za sodelovanje med nacionalnimi in Evropskim parlamentom za boljše za boljšo migracijsko politiko. Evropa ni samo Bruselj, Evropa niso samo evropske inštitucije, ki so sicer pomembne poseno. Evropa so tudi naši nacionalni parlamenti, naše vlade, naše regije, naši lokalni organi. In če smem bi se še enkrat zahvalil predsednici von der Leyen in pa komisiji, ki je tudi sodelovala v našem delu danes. Najlepša hvala tudi vsem kolegom iz služb parlamenta, ki so omogočili organizacijo današnje konference. Gospod Šojble, mislim, da je vaša ideja odlična. Zauzeli ste se za to, da organiziramo to konferenco, to je bila odlična odločitev, ampak to ne sme biti konec tega procesa, nadaljevati moramo v prihodnih letih za to, da zagotovimo, da so odzivi inštitucij primerni, primerni eh, glede na velikost izzivov. Najlepša hvala vsem. V tej razpravi mislim, da smo uspeli obravnavati prav vse. Prihajate iz vseh eh, strani Evropske unije. Zaradi česar lahko premustimo vse vrzeli, ki smo jih omenili danes do povdan. Najlepša hvala vsem skupaj, želim vam veliko uspeha pri vašem delu. vem, da vsi potrebujemo nek uh, dober zagon za nadaljne delo. Najlepša hvala.